simbol boja za človekove pravice povsod po svetu. Nekateri izmed njih se nahajajo v nevarnih razmerah. Spomniti se moramo vedno na to, da je Lena Zara, zmagovalka nagrade Saharova leta 1995, bila odstavljena iz turške nacionalne skupščine. Kot predsednik parlamenta bi tako njej rad izrekel solidarnost v imenu celotnega Evropskega parlamenta. Kaj ti nesprejemljivo je, da v demokraciji nekdo, ki so ga državljani izvolili, doživi takšno sodo, ko ga nezakonito odstavijo. Voglio anche Poleg tega bi rad izrazil svojo zaskrbljenost zaradi ponavljajočih se kršitev človekovih pravic v Turčiji. Ne zgolj, ko gre za politične nasprotnike in opozicijo, temveč tudi, ko gre za civilno družbo, torej za akademike, novinarje in tako naprej. Nuri Gulmen, Semi, Odzacka, Ozman Kavala, Bemet Altan in Sain Alpaj so osebe, ki bi jih rad izpostavil. Evropski parlament vas bo zagotovo podprl v vašem boju za svobodo in pravico. V sredo do povdne po predstavitvi